Ja, mi še kolegi. Dobro, dragi kolegi, vabim vas, da sedete na svoje mesta. E Počakajmo, da se SND in ELS pogovorita do konca. Okay. Dragi kolegi, veseli me, da smo se lahko ponovno sestali eh, danes v ponedeljek popovdne. Vem, da je to problematičen dan za veliko kolego. To je eh, teden poslanskih skupin in eh, seje, in sejne sobe so rezervirane za poslanske skupine. Od časa do časa smo torej eh, prisiljeni, da se v ponedeljek popovdne sestanemo z namenom glasovanja. Torej, če ni nobenih pripomp, eh, predvidevam, da lahko sprejmemo dnevni red. Najprej eh, glasovanje o Evropski investicijski banki, peta točka, to je predstavljeno na januar. Sedaj pa k deseti točki dnevni red za uh, leto 2017. Eh, eh, gre za prerasporeditve. To bomo obravnavali uh, po četrti točki. In uh, proračun za leto 2017 se počasi približuje koncu, torej bo. Uh, Jens eh, Geyer to predstavil. Z nami so tudi predstavniki komisije. Gospod eh, Murel eh, bo spregovoril o proračunu za leto 2017. In potem je točka 13, politika za stavbe. In to je predstavljeno na našo naslednjo sejo. V odsotnosti naše poročevalke Monike Holmajer prejeli ste tudi sklepe koordinatorjev z 23. novembra in če ni nobenih drugih pripomb, veljajo ti sklepi za sprejete. In potem vam predlagam, da Eh, sprejmemo tudi zapisnike z 10. in 11. julija, 14. septembra, 9. in 10. oktobra, 9. novembra, 22. in 23. novembra. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne, torej veljajo ti zapisniki za sprejete. Sedaj pa bi vas rad seznanil z svojim mnenjem na temo evropskega semestra za usklajevanje ekonomskih politik. E, o tem smo že predhodno razpravljali. Opiram se na študijo, ki smo jo naročili pri e, zunanjih izvedencih in e, ki govori o tem, da moramo bolje usklajevati evropsko proračunsko politiko z nacionalnimi proračunskimi politikami, tako da bi zagotovili rast in zaposlovanje. Torej, v osnutku mnenja, ki sem ga predložil, je pet eh, točk in uh, eh, ustrajam uh, eh, pri uh, potrebi po boljšem usklajevanju evropske politike z nacionalnimi politikami. In poleg tega gre tukaj tudi za načrte uh, za uh, proračunski ukvir uh, za obdobje po leto 2020. Mislim, da moramo na vsak način uh, poskrbeti za uh, sinergije v evropskem proračunu in uh, da moramo preveriti tudi, kaj se da storiti na nacionalni ravni. Nisem prepričan, da je to vedno povsem usklajeno. Evropska komisija mora nadaljevati z eh, reformo, s katero je pričela, torej mora podati predloge o novih lastnih sredstvih. In eh, kolega Levandovski eh, in pa kolega Depre nam bosta k malu povedala kaj več o tem. Poleg tega pa eh, nestrpno čakamo tudi svežen, ki nam ga bo predlagala Evropska komisija. In sicer gre za proračunsko sposobnost evroobmočja. območja. Eh, in za boj proti asimetričnim eh, šokom. In eh, to bi moralo omogočiti državam, ki morajo izvajati strukturne reforme, da bodo imele na voljo zadosti sredstev. Pri tem pa je seveda potrebno upoštevati tudi načelo pogojevanja. Z zadovoljstvom bomo najbrž sprejeli pobudo, ki, bo, ki jo bo sprejela Evropska komisija in sicer, da bi evropski mehanizem stabilnosti spremenili v eh, Evropski eh, monetarni sklad za evroobmočje. Toliko torej na kratko o eh, mojem osnutku mnenja na temo Evropskega semestra. Eh, gre za eh, pripravo mnenja glede na eh, člen 54 in pristojni odbor je odbor za gospodarske in monetarne zadeve, torej odbor Ekon. Najprej bom dal besedo poročevalcu Senci, gospodu Ivanu Štefaniku. Beseda je vaša. Much, hvala lepa, gospod predsedojoči, in najlepša hvala tudi zato, da ste predstavili temeljne točke tega eh, poročila oziroma mnenja. Pozdravljam vseh eh, pet točk, ki ste jih orisali. Še prav posebej menim, da je zelo pomembno, da ste omenili boljšo koordinacijo vseh eh, temeljnih politik, vseh gospodarskih politik evro držav. Poleg tega pozdravljam tudi eh, spremembo Evropskega eh, mehanizma za stabilnost v Evropski monetarni sklad. Poleg tega pa se moramo ukvarjati tudi z temo lasnih sredstev in kar ste predlagali je posem skladu s tem, kar podpiramo. Rad pa bi omenil eh, še eno točko, ki bi jo lahko omenili kot točko številka šest in sicer gre za države, ki še niso sprejele evra rad bi jim priporočil, da eh, si pripravijo akcijske načrte za izvajanje evropske valute, kajti vse države, ki še niso eh, pričele uporabljati evro, ampak eh, so se z tem načeloma že strinjale, morajo pripraviti akcijski načrt za sprejem skupne evropske valute. To bi namreč šele bil dokaz uspeha. Najlepša hvala. E, hvala lepa, spoštovani kolega. Res je, da je evro naša skupna valuta in vse države članice Evropske unije bi morale prevzeti evro e, kot e, valuto, če seveda to želijo. Pri tem pa morajo seveda izpolniti pogoje za dostop do tega privilegija. Kolega Dosantos. Do here, ok? <laughs> Obrigado, Presidente. Eu começaria por. Eh, e, e colegas lá da Sombra. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ob, začet, ob začetku bi se vam zahvalil za to mnenje. Mislim, da dobro povzema vse ključne točke vsaj, ko gre za pristojnosti našega odbora, za to mnenje namreč pristojen odbor Ekon. Vaši predlogi so smiselni, eh, strinjam se s predhodnim govornikom in zahvaljujem se vam za ta dokument. Ehm, pa še nekaj ta mnenja so ponavadi precej kratka in zato sem toliko bolj pod vtisem, da ste uspeli to strniti v pet točk. Gre za to, da ste zelo dobro povzeli srče kot celotnega problema. In dobro ste opisali, kako lahko odbor za proračun prispeva k uspehu evropskega semestra. Eh, gre seveda za pomen eh, tako nacionalnih, kako evropskega proračuna in zelo pomembno je tudi vprašanje lastnih virov. Eh, treba ustrezno usklajevati in upravljati gospodarske politike. Potem pomemben je tudi letni pregled rasti. Tudi to je zelo pomembno. Države članice morajo vse te elemente upeti v svoje nacionalne gospodarske politike in ob tem mora seveda spoštovati tudi Evropski mehanizem za stabilnost. Uh, mi skušamo poskrbeti za posebno proračunsko zmogljivost v evroobmočju z eh, lastnimi uh, viri. Uh, no, podali ste tudi predlog v zvezi s tem in to pozdravljam. Uh, Parlament se že dolga leta prizadeva za to proračunsko zmogljivo za evroobmoče. Naš boj ni bil lahek, ampak mislim, da sedaj lahko vidimo luč na koncu tunela. Kajti številne politične skupine in pa države članice se sedaj vedno bolj, zauze, eh, se sedaj vedno bolj zauzemajo za to, zavedajo se problema in menijo, da bi morali tukaj doseči napredek. pri, uh, v prihodnje bi morali bolje porazdeliti odgovornosti in pa vire, kot smo jih dosedaj. In uh, to ste lepo izrazili v svojih predlogih. Eh, Na nazadnje se strinjam z uh, predhodnim govornikom, ki pravi, da bi smo se morali posvetiti tudi tistim državam članicam, ki bodo kmalo vstopile v evroobmočje. To je zelo pomembno za proračun. Strinjam se z njim. Pravzaprav bi moral biti naš cilj eh, v evroobmočju, da se to razširi. Skratka, dobro je, če bi v vašem mnenju vključili še kakšno točko v zvezi s tem. Lepša hvala, gospod Kölmer. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Najprej se vam zahvaljujem za upravljeno delo, za delo, ki ste ga upravili z eh, soporočevalci. Me pa nekoliko skrbijo vaše izjave, naprimer, ko slišim, da je euro zgodba o uspehu. Očitno ja živim na nekakšnem eh, drugem planetu. Euro je zgodba pogodba o pogodbi, ki smo jo že stokrat prekršili. Evro obstaja samo zato, ker smo ga z različnimi reševalnimi svežnji obdržali pri življenju. In kot to ni bilo dovolj, se je Evropska centralna banka odločila, eh, da bo. Eh, obresti zmanjšala na nično stopnjo kljub eh, vsem razmeram na trgu in da bo zagnala program kupovanja državnih obveznic. Eh, to je pravzaprav kršitev pristojnosti ECB in to, da sedaj to valuto označujete za zgodbo o uspehu, ehm, to se mi zdi, da res prestopa meje razumljivega. Končno bi morali eh, iskreno našteti vse probleme v zvezi z evrom. Evro lahko mm, obstaja večno pod okriljem Evropske centralne banke. Eh, dokler se ne bo potopil. Ampak, če želimo, da je evro samostojna valuta, potem moramo spregovoriti tudi o njegovih problemih. Ta valuta združuje države, ki po gospodarski moči ne spadajo skupaj. Žal mi je za tiste države, ki nas ne morejo dohajati, ampak tega preprosto ne moremo ignorirati. Tudi ne želim z prst kazati na kakšno izmed držav. Državam to ne gre očitati. Eh, vsi skupaj si moramo očitati, da smo z valuto povezali države, ki ne spadajo skupaj in eh, če bomo nadaljevali po tej poti, potem se bo celotno evroobmočje v prihodnosti samo še bolj razdelilo. Svarim pred tem, da nadaljujemo po tej poti. Najlepša hvala za to analizo, gospod Krmel, za ta uris situacije. Nihče več ni prosil za besedo, gospod Delano. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Res je, če želimo uh, uresničiti uh, gospodarski razvoj v Evropski uniji, potrebujemo tudi finančna sredstva. In ta finančna sredstva uh, bomo lahko pridobili le z lastnimi sredstvi. Le na ta način bomo imeli proračun, ki bo Evropski uniji omogočil, da se razvije. In uh, potem uh, moramo seveda vzpostaviti uh, trdno evro območje, kajti to je naša skupna vrednota in pravzaprav uh, gre uh, za uh, politiko, ki nas bogati, gospod Kölmel. Uh, Združeno kraljestvo nas zapušča, torej uh, zatem uh, ostaja praznina in pa mesto za neko drugo državo, ki se bo pripravljena vključiti tudi v evro območje. Zagotoviti pa je potrebno seveda tudi eh, spoštovanje pravil. Vse evropske države eh, bi se morale pridružiti evromu, evro območju, kajti mislim, da je to res naše skupno bogatstvo. Mislim, da eh, smo na prelom, prelomnici. Mislim, da moramo spremeniti naš pristop in da se mo, ne moremo nenehno uh, odločati za proračun, uh, ki nas pravzaprav le smeši, ampak potrebujemo proračun, ki bo zadovoljil potrebe naših državljanov. Gospa Gardija Zepa. Hvala. Očitno se tudi jaz ne strinjam z eh, gospodom Kolmelom. Mislim, da je evro vsekakor bil zgodba. Uh, Eh, o, o uspehu, kaj ti pokazal je monetarno in gospodarsko moč Evropske unije. Eh, seveda pa se je pokazalo tudi, da ta struktura ni popolna in zato smo morali poskrbeti za vzpostavitev določenih eh, mehanizmov, s katerimi smo dopolnili ekonomsko-monetarno unijo. Vsekakor pa za krizo ni bil kriv evro. In ravno evro je bil tisti, ki je rešil marsikatero državo, ki je zaradi tega imela večjo gospodarsko podporo govora, ampak ne bom govorila o tem. Omenila bi neko drugo temo, ki ni strogo povezana z evropskim proračunom, vendar pa vpliva na proračun in sicer gre za socialni vidik. Ko govorimo o evropskem semestru, vedno znova govorimo o makroekonomskih ukrepih, o velikih številkah, nikoli pa ne posvečamo dovolj pozornosti eh, socialnemu stebru oziroma stebr socialne pravičnosti. Prejšnji teden je bil v Gotenburgu končno podpisan sporazum o stebru socialne pravičnosti, ki ga že tako dolgo zahtevamo Evropski uniji. In mislim, da bi v teh priporočilih morali omeniti tudi socialno razsežnost. To ni neposredno povezano z proračunom, ampak gre za vprašanje, kako bomo usklajevali Evropski proračun in pa večetni finančni okvir z ukrepi, ki so predlagani v okviru Evropskega semestra. Zato je tako pomembno, da upoštevamo tudi socialni steber. Merci. Merci. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo naš kolega Howard. Če... Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za delo, ki ste ga uložili v pripravo mnenja. Kar se tiče evra, že dolgo smo poslušali uh, Eh, napovedi o propadu te valute, praktično vse odkar je evro bil um, ustanovljen. Ampak to se do sedaj še ni zgodilo. Uh, no in uh, je pa evro bil v središču ene izmed uh, najhujših finančnih kriz v zadnjih, v zadnjih stotih letih. Uh, vseeno pa mislim, da se evro ne bo zrušil pod lastno težo, vsaj ne v bližnji prihodnosti. No, kar se tiče samega mnenja, meni se zdi mnenje dobro, ampak morda bi lahko razmislili o tem, ali ne bi morda Eh, dodali kakšno besedo o usmeritvi proračunske politike, ko gre za raziskave, razvoj, najhnjese nevelika podjetja in tako naprej. Toliko o tem razpravljamo v zadnjih eh, mesecih v kontekstu proračuna za leto 2018. Morda bi eh, lahko dodali kakšno besedo o zaposlovanju, o potrebi potem, da bi bilo treba izboljšati črpanje sredstev. Um, v okviru scheme za zaposlovanje mladih in pa morda bi lahko rekli še kakšno besedo o pravičnem davčnem sistemu. Treba se je lotiti tega zapetenega vprašanja davčnih oaz, uh, tudi uh, offshore uh, davčnih oaz. Ne na zadnje se je pokazalo, da je Evropa upletena v to. In um, Dejstvo je tudi, da če bodo države več prispevale v davčni sistem, potem bomo imeli večji proračun in bomo imeli več sredstev, da bomo lahko investirali v tista področja, ki nas zanimajo. Hvala lepa, gospod Fernandez. Eh, eh, Hvala lepa. Gospod predsedujoči, mene zanima, kakšen bo predlog Evropske komisije ko gre za novo proračunsko vrstico evropskega proračuna. Govorim o proračunski vrstici za krepitev evroobmočja. To bi naj bila nekakšna opora za bančno unijo. To bi naj bila proračunska vrstica, ki naj bi mm, pomagala pri absorpciji asimetričnih šokov to ne bo pomagalo samo državam, ki so že članice območja evra, ampak bo pomagalo tudi tistim, ki se bodo evro območju šele pridružili. Potrebne bodo seveda tudi strukturne reforme. Zanima me, koliko sredstev bo namenjenih tej proračunski vrstici. Vsi se zavedamo dejstva, da evropski proračun ni posebno velik um, predstavlja približno en odstotek poprečnega BDP-ja in upam, da bo ta poračunska vrstica um, um, prispevala k evropskem proračunu, ne pa da bi ga zmanjšala. Potem še nekaj. Veliko pričakujemo od evropskega proračuna. Včasih. Uh, se z proračunom ne moremo odzvati na primeren način, ne samo zato, ker proračun ni dovolj velik, ampak ker preprosto nimamo dovoljšnih pristojnosti, recimo, ko gre za obdavčevanje, ko gre za izobraževanje, ko gre za socialne politike. To je v glavnem v pristojnosti držav članic. Naš proračun je sicer v veliki meri podpiral eh, države članice pri tem. Recimo na portugalskem 60 odstotkov javnih eh, naložb v portugalski prihaja iz eh, evropskega proračuna. In to kaže na to, da je naš proračun pomemben, čeprav je majhen. Pomemben je za vse države članice. Za leto 2018 imamo dober predlog proračuna, uspeli smo doseči mm, dober dogovor in upam, da nam bo ta proračun pomagal spodbuditi zaposlovanje, socialno vključenost, konkurenčnost in uh, upam, da bomo z njim prispevali tudi k krepitvi varnosti, ki jo potrebujemo v Evropski uniji. No, ne vem, če več mi... ni prosil za besedo. Možem. Zaključujemo to izmenjavo mnen. Mislim, da evro v veliki meri opravlja svojo nalogo. S tem odgovarjam gospodu Kolmelu, kajti imamo enotni trg eh, in eh, imamo tudi enotno valuto na tem enotnem eh, trgu. Konec 80-ih let, v začetku 90-ih let je bila nestabilnost na monetarnem trgu razlog za brezposelnost eh, in pa eh, razlog za neustrezen gospodarski razvoj. In eh, zaradi tega smo se odločili za enotno valuto in vzpostavili smo monetarno unijo. Takrat so nekatere države članice nasprotovale gospodarskemu, finančnemu in proračunskemu upravljanju strani Evropske unije. Zaradi tega smo se odločili eh, za drugačen model in eh, z eh, to enotno valuto naj bi upravljala evroskupina, ampak eh, ta dejansko ne upravlja z. Eh, Eh, tem eh, področjem, zaradi tega, ker v roki nima pravih sankcij razen pakta stabilnosti in rasti. In ko smo se soočili s problemom Grčije, eh, smo si zastavili vprašanje, zakaj so nekatere države članice sprejele takšno tveganje in zagotovile tako visoka posojila Grčiji. Eh, in razlog je bil v tem, da so številne države v veliki meri izvažale v Grčijo. Torej, pokazati je bilo potrebno veliko solidarnost, pomagati je potrebno Grčiji, nekateri so bili za izstop iz evroobmočja, ampak situacija ni bila tako zelo preprosta, kajti če bi Grčija izstopila iz evroobmočja, bi se. Uh, Eh, pojavile špekulacije na trgu in eh, trgi bi se začeli spraševati, katera bo naslednja država, ki bo izstopila. Italija, Španija, Portugalska, mogoče celo Francija. Torej, mislim, da obstajajo dobri razlogi za to, da ohranimo eh, solidarnost. Takrat se je to izkazalo za pravilno in sedaj moramo izboljšati upravljanje. Eh, Evropska eh, centralna eh, banka je izpostavila, da ni zadostnega proračunskega in finančnega upravljanja v evroobmočju, torej evroobmočje mora okrepiti svoj model upravljanja in zaradi tega je potrebno spodbuditi tudi določene države članice, da izvedajo potrebne strukturne reforme in na ta način izboljšajo svojo konkurenčnost. Zapisal sem si tudi vaše pripombe v zvezi z socialno dimenzijo in morda bi bilo dobro, da nekatere države članice, predvsem eh, na vzhodu Evrope, eh, povišajo najnižje plače. Eh, odgovorni iz Evropske centralne banke so se proteževali zaradi pomankanja inflacije. Torej, inflacija ni dovolj visoka. Če bi zvišali plače na vzhodu Evrope, določene plače seveda, bi lahko zagotovili minimalno potrebno inflacijo v dinamičnem gospodarstvu. In to se bo tudi pojavilo v našem poročilu. Če želite vložiti predloge sprememb na to mnenje, prosim to storite do 8. Eh, eh, januarja do 18. ure. In glede na to, da se nam je pridružil gospod Gajer, mu brez nadaljnega dajem besedo, da spregovori o prerasporeditvah. In če besedo želi tudi splošni poročevalec oziroma če eh, splošni poročevalec eh, dovoli, potem bom najprej dal. Eh, besedo eh, Evropski komisiji, da spregovori o teh eh, prerasporeditvah. Eh, gre za prerasporeditve, ki oziroma nakazila, ki niso v pristojnosti našega odbora. Um, agree, like of... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um, imam tri informacije za vas. Najprej nekaj besed o transferjih, potem nekaj o vrnjenih obveznosti in pa nekaj besed o izvajanju proračuna za leto 2017, zlasti, ko gre za razdelek 1B kohezija. Najprej nekaj besed o prerasporeditvah. Proračunska Eh, no, vaš eh, parlament kot proračunska uh, uh, veja verjetno že pozna predlagane prerasporeditve. Zahvaljujem se gospodu Gajerju, ki je bil pripravljen hitro ukrepati, ko smo predlagali naše prerasporeditve. Hitro ste glasovali o tem. No, kot vsako leto bo komisija na začetku januarja predlagala tako imenovane prerasporeditve ob koncu leta. Gre za, poraz... gre za prerasporeditve v okviru 197. člena finančne uredbe, kjer gre za to, da plačila iz celotnega proračuna prenesemo v programe v skupnem upravljanju. Torej gre za kohezijo, razvoj podeželja. Eh, ribiško politiko AMIF in ISF. Eh, te prerasporeditve trenutno pripravljamo in čakamo informacije naših generalnih direktoratov v zvezi s tem. 4. Eh, januarja bomo to, bomo to sporočili proračunskemu organu. 10. Odstot, 10, 10. januar pa je rok za odločitev o prerasporeditvah. Sedaj pa še uh, eh, prerasporeditev v okviru 26. člena finančne uredbe. Komisija je predlagala več kot tisoč eh, takšnih prerasporeditev letos. V glavnem je vse skupaj povezano z eh, prilagoditvami plačil. Gre za običajen postopek v okviru proračunskega upravljanja, prilagajamo potrebe, ko se te pojavijo tekom leta, ko se izkaže torej kje so potrebna dodatna plačila in odkot lahko plačila morda oduzamemo. No, veliko transferjev se nanaša tudi na prevzeme obveznosti, sedaj je nekaj več podrobnosti v zvezi s tem. V glavnem gre za razdelek 3 in 4. Razdelek 3. To lahko povzamem v treh točkah. Za tri operacije gre, komisija je iz sklada za varnost notranjih meja prenesla eh, v varnostni sklad za policijo 30 milijonov, to je bil del pro, um, terori, um, svežnja za boj proti terorizmu, ki smo ga sprejeli oktobra letos. Drugič, zaradi, zakasnele spre, zaradi zakasnelega sprejema pravne osnove za sistem vstopa in izstopa smo prenesli sredstva, ki smo jih želeli najprej porabiti v okviru ISF e MEI. To smo prenesli v šengenski in vizumski informacijski sistem oziroma programe povezane s tem. In to smo potem porabili v letu 2017. Potem, ker je Agencija EASO, komisijo zaprosila za porast uh, svojih operativnih odhodkov, smo jim prenesli približno 14 milijonov iz sklada oziroma programa AMIF. Kar se tiče četrtega razdelka, tukaj smo prerasporedili obveznosti v okviru DCI, NI, EPA in pa CFSP eh, eh, iz različnih vzrokov. DSIF, torej mm, decentralizacija programov za osrednjo Azijo, eh, se je zakasnila, zato bomo lahko to začeli izvajati šele sredi leta 2018. Komisija je zato prenesla del teh obveznosti za bolj nujne potrebe v Afganistanu, v Iraku in pa v Mjamaru. To smo torej eh, potem eh, dodelili ustreznim vrsticam za DCI. Eh, kar se tiče Evropskega inštrumenta za sosedsko politiko, smo prenesli nekaj sredstev iz programov za čezmejno sodelovanje. Ti programi niso bili izvajani. Prav tako pa smo nekaj sredstev prinesli iz rezerve za fleksibilnost. To smo prenesli v eh, programe za zniževanje revšine v okviru vzhodne sosešine in pa za sredozemlje. Potem, kar se tiče EPE, tukaj smo prenesli nekaj obveznosti iz eh, področja Zahodnega Balkana, predvsem, ko gre za Srbijo in pa BIH. V eh, multidržavni program gre za regionalne programe za stanovanja v tej regiji. Prav tako smo nekaj obveznosti prenesli iz različnih eh, vrstic, ki so namenjeni EPI za poročunsko vrstico, ki je eh, namenjena financiranju dogovora o beguncih med EU in Turčijo. Tudi ko gre za eh, skupno zunanjo in varnostno politiko smo poskrbeli za določene prerasporeditve. To je težko, kajti težko je določiti natančne proračunske potrebe vnaprej, ko torej pripravljamo predlog proračuna. V veliki meri so namreč te potrebe nepredvidljive in zato jih moramo po potrebi kasneje prilagoditi, treba je prenesti obveznosti v ustrezne proračunske vrstice, ko se pojavi dejanska potreba na osnovi sklepov, ki jih spreme svet. Uh, za zaključek tega pregleda bi želel povedati samo še to, da ima komisija možnost uh, se odločiti za avtonomno prerasporeditev za humanitarno pomoč ob koncu leta uh, in sicer v primeru, da se pojavi kakšna kriza po 1. decembru tekočega leta. Če se komisija tako odloči, potem mora o tem nemudoma obvestiti svet in pa Evropski parlament o takšni prerasporeditvi sredstev. Trenutno še nismo dobili zahteve iz generalnega direktorata EHO, um, um, vendar pa smo to predvidevali v našem proračunu za V našem oddelku za proračun smo identificirali 22 milijonov, ki bi bili na razpolago, če bi se pojavila takšna zahteva. V zadnjih petih letih se je vedno zgodilo, da smo na koncu leta, torej decembra, prerasporedili sredstva za namene humanitarne pomoči, predvsem eh, za krizo v Siriji. Kar se tiče razveljavitev odobritev, 4,7 milijona smo razveljavili do sedaj, to je više kot pretekla leta. Najpomembnejša sredstva eh, spadajo pod 1A in pod 1A nič cela 9 milijonov. 1,2 za preomenjeni razdelek, za 3 in 4 pa uh, stopnja razveljavitve obveznosti ni posebno visoka. Samo še nekaj besed v zvezi z 1B in 1A. Mm, pri razdelku 1B smo imeli 2,7 obveznosti v zvezi z programi med leti 2007 in 2013. Kakor poslanci verjetno vedo, je rok za predložitev izjav o odhodkih 31. Marc, marec letos. In vse od takrat uh, poteka postopek eh, zaključka programov, to se bo nadaljevalo tudi v letih 2018 in pa 2019. Velik del teh eh, obveznosti je torej povezanih z prenehanjem eh, programov iz eh, obdobja 2007-2013. Potem imamo tudi 270 milijonov iz starih programov, iz prejšnjega programskega obdobja in sicer je vse to povezano z primeri pred eh, sodiščem, ki so se končali. Imamo še 400 milijonov neporavnanih obveznosti iz starih programov 2000-2006, ki so še vedno povezani z tekočimi postopki pred sodiščem. Kar se tiče 1A, smo imeli pomembno razvilitev odobritev v okviru um, CEF Promet. Uh, in spet gre za programe iz predhodnega obdobja in sicer gre za prometne projekte v okviru programa TEN. Tukaj se je rok za uložitev uh, zahtev iztekala 31. januarja letos in tudi tukaj smo potem začeli z eh, postopkom zaključevanja programov v okviru TNT. 400 47 uh, eh, milijonov uh, prenehanja obveznosti smo imeli iz teh programov. Potem eh, prišlo je tudi do prenehanja obveznosti v okviru programa COSME, gre za program za zagotavljanje konkurenčnosti majhnih in cene velikih podjetij med 2001 in 2006 in med 2007 in 2013. Um, ehm, in sicer gre za, za vključevanje starih finančnih instrumentov, ki so bili del teh programov. Ko se zaključijo ti programi, postane jasno, da ni več s tem povezanih tveganj in karkoli eh, smo, eh, torej vse obveznosti, ki smo jih, ki smo jih eh, namenili za te programe in niso bile porabljene, uh, ehm, vse ta denar potem dobimo vrnjen, te, teh sredstev je bilo približno 200 milijonov. In pa še uh, eh, informacija v zvezi z izvanjem proračuna. Tukaj bi se osredotočil na tisti razdelek, ki je najpomembnejši za vaš odbor in sicer gre za 1B. Države članice še vedno uh, počasi ulagajo zahteve po plačilih in to je globoko pod ravnjo, ki je bila napovedana pred nekaj meseci. 5,8 milijard uh, prevzemov uh, odobritev za plačil, še nismo pokrili za zahtevki. Ko bomo izplačali 90 odstotkov teh plačil in ko bomo upoštevali še razpoložljive uh, obveznosti, pa tudi zahtevke, ki so jih države članice predložile, pa jih še nismo izplačali, bomo morali uh, dobiti še 5,8 milijonov uh, plačil, zato da bomo lahko uh, zagotovili polno izvajanje proračuna. Zaračanice so nam povedale, da je to pravzaprav običajno in da bodo vse te zahtevke predložile teko meseca decembra. No, ampak uh, časovnica in pa količina zahtev. V tem trenutku ni znana, Seveda bo komisija skušala vse um, zahteve obdelati, če jih bomo seveda dobili pravočasno. Torej, kljub temu, da dobivamo um, pozitivne informacije iz držav članic, ne moramo zagotoviti, da bo proračun v okviru razdelka 1B uh, v celoti implementiran. No, Jens Gejer. Not... Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo Jens Gajer. Poročevali za prerazporeditve za leto 2017. Informacijon. Hvala lepa za vse te informacije. Ne vem, če sem uh, vse pravilno razumel. Uh, vseeno pa bi želel zastaviti nekaj pod vprašanj. torej avtonomni eh, prenos sredstev, za katerega se odloči komisija. Takšnih prenosov naj bi bilo v letu približno tisoč. To je povprečna številka. Je to povprečna številka, ki je podobna iz leta v leto. Eh, no, eh, omenili ste nekatere primere, kjer gre za kar precej visoke zneske. In tudi vsebina oziroma razlog za prenos je takšen, da bi se želel nekaj dodatnih pojasnil. No, tukaj govorim recimo 14 milijonov iz AMIF-a v EASO. Ko gre za takšne prerasporeditve, to je ravno nekaj, kar je vedno sporno. Ehm, O tem se vedno znova pogajamo z komisijo in pa z državami članicami. In zdi se mi, da če bi nam vi eh, bolj redno poročali o tem, bi že imeli manj eh, razloga za takšne spore in eh, dobili bi tudi nekaj argumentov, ki bi nam lahko pomagali pri usklajevanju proračuna. Ko govorite o teh 14 milijonih, ali lahko date kakšno dodatno informacijo o tem? Za kakšne prerazporeditve tukaj točno gre, ko gre za višino samih znes, zneskov? Eh, se ne gre za vsakih 5000 eh, evrov, ampak če pa so to milijonski zneski, pa je že pomembno, da se pogovorimo o tem. No, to je seveda razprava, ki je povezana tudi z uh, tem, kdaj je o tem obveščen proračunski uh, organ. Ko razmišljamo uh, o naslednjih pogajanjih o proračunu, bi bilo že uh, dobro, če bi v bodoče bili bolj redno obveščani o tem kar se tiče prenehanja obveznosti. 4,7 milijard. Torej, toliko prenehanja obveznosti tekom leta 2017, 2,9 eh, naj bi um, spadalo v 1B. Del pa pokriva preteklo programsko obdobje in ne tekoče programsko obdobje zanima me, če, če to drži. Eh, to se mi že, že, eh, že zdi smiselno. Če uh, gre za projekte iz preteklih programskih obdobij, potem že ima smisel, da ukinite te obveznosti. Ampak mislim, da bi se ob nekem drugem trenutku že morali pogovoriti o tem, ali se lahko na podlagi takšnih primerov česa naučimo. Če to primerjamo z sedanjim stanjem, recimo, uh, ko gre za razdelek 1b, eh, tukaj že gre za pomembne vsebinske povezave. Ja, ne vem, če ste sedaj pripravljeni odgovoriti na to. Ampak, recimo, v preteklih programskih obdobjih so države članice lažje vezale sredstva in se je potem na koncu izkazalo, da je treba ukiniti obveznosti, ker projekte niso uspeli. Danes pa se zdi, da teh sredstev sploh ne vežejo, zato ker jih skrbi, da bo kasneje eh, komisija postavila previsoke zahtevke in zaradi tega držav članice, držav članice spoveč ne bodo mogle eh, upravljati teh projektov. Tako da to je smiselno z vidika smotrne porabe sredstev. Ne želimo pa, eh, da eh, zaradi previsokih zahtev sploh države članice več ne bi izvajale projektov. če države članice ne morejo izvajati projektov, potem uh, se že moramo vprašati, ali je upravljanje strukturnih skladov ustrezno ali ne. Sam sem bil dolgo eh, v odboru za nadzor proračuna. Vedno znova dobivamo poročila iz, eh, iz računskega sodišča o porabi skladov za razvoj podeželja. Recimo, jaz lahko govorim o primeru Nemčije, v Wilhelmshafnu je bila poraba za izgradnjo pristanišča takšna, da računsko sodišče ni bilo eh, navdušeno nad tem, ampak niso vedno države članice tiste, ki bi jih morali kriviti za to. Niso države članice tiste, ki vlaga sredstva v projekte, ki kasneje ne uspejo. Um, morda bi morali tudi mi uh, temeljito razmisliti o um, strukturnih projektih, ki niso izvedljivi. In pa še ena B. 5,8 milijard. Rekli ste, da so bila to sredstva, ki so bila, da, ki so bila dana na razpolago za eh, sklad za razvoj podeželja eh, in države članice vam sploh še niso predložile mm, dokazil, tako da ne veste, ali bodo ta sredstva porabljena do izteka leta 2017. Ali sem vas tukaj pravilno razumel? Ja. Es... Dobro. Ali lahko na kratko odgovorite, gospod Rel, na vprašanja gospoda splošnega poročevalca, ali pa želite, da še drugi kolegi sedaj spregovorijo, pa boste potem odgovorili vsem skupaj. Ne vidim, da bi se ravno kdo javil k besedi. Jaz bi uh, rad uh, dal zgolj pripombo. Te uh, samostojne uh, prerasporeditve Eh, so neke vrste črna luknja eh, znotraj eh, finančnega upravljanja. 5 milijonov za EASO. 14 milijonov pa s pomočjo samostojne neodvisne prerasporeditve. Ne vem, malce sem presenečen. ko smo eh, na trialogu prosili za eh, prilagoditve, smo se morali skoraj jokati za to, da smo dobili eh, malenkost. Usporedno s tem pa vi z samostojnimi odločitvami dajete za posamezne projekte več sredstev, kot ste jih pripravljeni dodeliti Evropskemu parlamentu. Torej, tukaj bi si parlament lahko zastavil kakšno vprašanje kot proračunski organ. Potem eh, pa še razdelek štiri. To vprašanje zastavi že gospod splošni poročevalec. Gospod Rel, beseda je vaša. Um, thank you, Mr. President, and, uh... Hvala, gospod predsedujoči, in hvala gospodu Gajerju za ta vprašanja. Na, kolikor moram, vam bom uh, skušal odgovoriti na vaše vprašanje. Najprej, ko pravim, da komisija naredi približno tisoč avtonomnih prilagoditev eh, oziroma prerasporeditev na leto, eh, bi lahko, so to okvirne številke, lahko je včasih to 800 ali 1200, vsakogar gre pa za več kot več 100 teh avtonomnih prilagoditev eh, prerasporeditev in večinoma so povezane z odobritvi, eh, plač, odobritvami plačil. To počnemo skozi leto, imamo nek proračun za te odobritve plačil in eh, ta je prerasporejen po postavkah. Finančna uredba pa nam daje možnost, da um, prilagajamo ta plačila skozi leto glede na potrebe posameznega programa in seveda delujemo v omejitvah, ki nam jih nalaga uredba. Če so naše potrebe e, večje, potem pridemo do vas in prosimo za prerasporeditev sredstev. Obstaja pa več sto primerov, e, takih primerov na leto, večinoma gre za majhne e, prerasporeditve, vendar pa se seštevajo, ker imamo toliko postavk in tako lahko pridemo včasih tudi do visokih večjih zneskov. In če potrebujete več eh, informacij glede teh prerasporeditev, lahko to storimo. Jaz sem sam razumev, da ta odbor zanimajo večinoma uh, razporeditve glede na področju prevzema obveznosti. Zato sem se tudi osredotočil na to. Kar pa zadeva primer, ki ga je predstavil eh, predsedujoči, ki zadeva EASO, uh, in dejstvo, da um, komisija skozi leto preraz, lahko prerasporedi 14 milijonov iz AMIFA na EASO, na pobudo te agencije seveda. Po drugi strani pa je zelo težko pri uh, poravnavi glede proračuna dobiti dodatnih 5 milijonov uh, sredstev, kot se je zgodilo na prejšnjih pogajanjih. To sta seveda dve različni situaciji, dva različna primera. Eh, v primeru poravnave in pogajanj za to, tukaj govorimo o dodatnih sredstvih, eh, poleg tega, kar je že predlagala komisija. In eh, potem se seveda začnemo pogajati s svetom, da vidimo, kaj se da narediti in kaj je lahko sprejemljivo. In sklep je bil, pri EAS-u, da je bilo 5 milijonov sredstev um, sprejemljivo. Za leto 2017, to je tekoče leto, tukaj pa imamo raz, drugačno situacijo. Tekom leta vidimo, kako se izvajajo um, prevzemi obveznosti in za leto 2017 ima AMIF tam eh, posebno situacijo. Obveznosti so bile tam, številne obveznosti so bile predvidene za revizijo uredbe, dublinske uredbe. In ker se o tej uredbi še potekajo pogajanja in zaenkrat, če ni videti konca tem pogajanjem, te uh, prevzem obveznosti, ki je bil predviden v sklopu AMIFA za leto 2017, je sedaj na voljo za druge um, namene. In DG Home jih je uporabil za svoje namene. In to je bil tudi element, zaradi katerega smo lahko prerasporedili mm, 14 milijonov, tukaj ne gre za majhen znesek, ampak smo torej usporedili del teh obveznosti, ki jih ne potrebujemo za dublinsko uredbo in smo jih prerasporedili na, um, za proračun za agencijo EASO. Kar zadeva obveznosti, gospod Gajer prosil za nekaj pojasnil in glede kohezije, to je razdelek 1b, tam ni prišlo do nobene razveljavitve odobritev za program 2007-2014. Eh, tam ni nobene razveljavitve. 2,9 eh, milijard eh, evrov razveljavitve zadevajo prejšnji program. 2,7 milijard zadeva obdobje 2007-2013. Zakaj? Zaradi tega, ker smo sedaj v prvem letu uh, Eh, zaključka teh programov. Države članice so na začetku leta podale vse svoje zahtevke za plačila in komisija jih sedaj proučuje. Komisija bo na to sklenila, ali so ti zahtevki eh, upravičeni, če so vsi pogoji izpolnjeni in se torej lahko izplačajo ali pa se del sredstev razveljavi. Ostanek ni cela dva milijarda, eh, razveljavitev zadeva še starejše programe od leta 2000 do 2006. In eh, tiste obveznosti, ki eh, še niso rešene in zadevajo te starejše programe pred letom 2007, to so, zadevajo vse primere, se, na katerih postopkih tečejo pred sodiščem. In tam uh, uh, tako bomo, ko se bo izrekel sodnik, torej imeli še nekaj denarja morda na voljo. Ampak o tem se bo treba še odločiti v bodočnosti, torej če bo prišlo do razveljivitve ali ne. bojazni gospoda Gajerja, po eni strani je njegovo vprašanje, ali so zahteve do držav članic prezahtevne, prezapletene, tako da ne moremo zagotoviti pretoka sredstev. Druga bojazen pa je zadevala, ali bodo. Ta, ali ta sredstva resnično um, končajo tam, kamor so namenjena. Uh, Um, glede zahtev, komisija to proučuje, v, proučuje v okviru predloga za naslednji večletni finančni okvir. Karkoli je v naši moči za to, da bi poenostavili to zapletenost, to proučujemo in zagotovo bomo podali predloge v tej smeri za to, da bi lahko eh, zmanjšali administrativno breme in kompleksnost. Drugo vprašanje, ali sredstva končajo tam, kjer so namenjena. To je ravno, ravno to se sedaj proučuje pri zaključku programov in glede te bojazni gospoda Gajerja je odgovor, da imamo sedaj analizo in če eh, bo analiza pokazala, da se to ni zgodilo, bo v tem primeru komisija sklenila, da sredstva niso bila pravilno izplačana in rezultat potem te analize je razveljavitev odobritev, to sem pravkar omenil. In potem, kar zadeva izvajanje proračuna, bom ponovil, še vedno potrebujemo več kot 5 milijard upravičenih zahtevkov o plačilih, torej še vedno jih moramo dobiti več kot 5 milijonov do konca leta, če želimo uh, v celoti izvajati proračun za to leto, torej več kot 5 milijard. No, s tem, bi, s tem sem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Re. Gospod splošni poročevalec, želite še kaj dodati? Ne. Torej najprej idem k zaključku. Gospod Rel, mislim, da bi eh, lahko z pričetkom naslednjega leta sprožili postopek, ki bi omogočil eh, sprotno obveščanje o eh, neodvisnih prerasporeditvah Evropske komisije. Mislim, da bi bilo dobro, če bi nas o tem redno obveščali. In potem ob koncu naj spregovorim še o um, preklicu obveznosti, mislim, da potrebujemo uh, krizno rezervo, ki uh, bi uh, jo uh, lahko vzpostavili uh, ravno z uh, temi preklicanimi obveznostmi. Mislim, da bi to morali vključiti v prihodni proračunski okvir. Hvala lepa, gospod Trejl, za uh, vaše odgovore. Sedaj, dragi kolegi, pa bomo prišli na glasovanje. Uh, nekaj minut zamujamo in zato se opravičujem. Torej, vabim vas, da ustavite svoje eh, glasovalne kartice v glasovalne naprave, tako bomo lahko preizkusili, če te zares delujejo. Glasujemo. Vsi še niste glasovali? 24 vas je tukaj, le 22 pa vas je glasovala. Gospod Debre. Dobro je. Konec glasovanja. Sedaj pa poročilo Eider Gardija Zabal Rubial. Trialog se bo kmalo zaključil. Mogoče želite še kaj dodati pred glasovanjem? Hvala. Ne. Hvala, gospod predsedujoči. Vem, da zamujamo, ampak eh, gre za dosije, o katerem smo razpravljali že v začetku leta. Skoraj 8 mesecev smo se o tem pogajali. In zato se mi zdi smiselno spomniti na cilje, ki smo si jih zastavili in pregledati rezultate pogajanj na hitro. V glavne smo si zastavili štiri glavne cilje, ko smo se začeli pogajati o doseju. Prve je imel praviti z eh, vsemi pogoji, ki smo jih želeli eh, zastaviti ob eh, investicijah Evropske investicijske banke. Želeli smo posvetiti posebno pozornost MSP, želeli smo upoštevati načelo enakosti spolov in želeli smo bolj opolnomočiti projekte, ki jih vodijo ženske. Želeli smo tudi komponento za podnebne spremembe, torej naložbe EIB naj bi se povečale za 30 odstotkov oziroma 30 odstotkov teh, teh naložb namenili državam v razvoju. No, pomemben podnaslov tega je bil sprememba mandata EIB-a. Najprej smo govorili o tem, da se je treba boriti proti izvornim vzrokom za uh, migracije. Uh, govorili smo na takšen način, kot da bi se na ta način želeli zaščititi pred uh, priseljenci. Mi pa smo želeli spremeniti ta odstavek, želeli smo, da bi bil bolj pozitivno zastavljen, da bi govorili o tem, da moramo pomagati tem državam za naložbami, za produktivnimi naložbami, ki bodo ustvarjale, ki bodo ustvarjale delovnega, delovna mesta in tako naprej. Torej, govorili smo o tem, da je treba okrepiti odpornost držav v naši soseščini. No, druga pomembna točka je točka o preglednosti, o večji preglednosti eh, izkazov in tako naprej. Eh, skratka, mislim, da smo uspeli doseči boljšo komunikacijo z EIB, da bomo imeli sedaj več eh, dostopa do njihovih dokumentov. Seveda je ob tem treba spoštovati pravila o zaupnosti in imeli bomo tudi večji pregled na tem, kako oni ocenjujejo uspešnost projektov. No, to smo uspeli doseči v času malteškega predsedstva, v času malteškega predsedevanja, torej pred uh, poletnim premorom. No, potem pa smo se posvetili še temi. povečanja sredstev za financiranje naložb. Tukaj smo imeli kar nekaj sreče um, dogodki v Turčiji so bili drugačni, kot smo pričakovali. Svet, parlament in pa komisija so nekoliko spremenili svoj pogled na Turčijo. Sedaj smo torej deloma znižali sredstva za naložbe za Turčijo. To nam je omogočilo sprostiti kar nekaj sredstev In ta sredstva smo potem prerasporedili za tista področja, ki so bistvenega pomena za Evropski parlament, eh, južno, južna sosedska politika, eh, potem vzhodna sosedska politika in pa Latinska Amerika. Se pravi, nismo potrebovali več sredstev, ampak ker smo znižali sredstva, ki so bila namenjena naložbam v Turčiji, smo uspeli. Um, povišati naložbe za druge regije, skoraj v tolikšnem znesku, kot je to zahteval parlament. Eh, no, eh, torej, pomembno smo napredovali v času malteškega predsedovanja. Eh, veliko dela pa nam je še ostalo. Istočasno smo se pogajali tudi o Evropskem skladu za trajnostni razvoj in pa o EFSI-ju mislim, da smo na koncu uspeli doseči besedilo, ki je usklajeno z besedilom o EFSI-ju in pa v skladu za trajnostni razvoj. Uh, več uh, jasnosti je glede tega, kdo so posredniki, s katerimi državami članicami sodelujemo, uh, kje izvajamo naložbe. Uh, um, uspeli smo tudi izločiti nekooperativne jurisdikcije in pa države, ki jih uh, smatramo za tvegane zaradi tega, ker nimajo ustreznih standardov glede fiskalne politike ali pa izmenjave informacij. Torej, v grobem mislim, da smo dosegli cilj pogajanj, ni, ni nam uspelo doseči uh, več sredstev, ampak zaradi prerasporeditev sredstev um, iz sklada za Turčijo smo uspeli pridobiti nekaj več sredstev za druge regije in mislim, da smo na koncu lahko s tem vsi zadovoljni. Zahvaljujem se malteškemu predsedstvu uh, in pa istotskemu predsedstvu. Dobro smo sodelovali. Uspeli smo odpraviti blokado, predvsem pa se zahvaljujem gospodu Muresanu, ki je tukaj igral dvojno ulogo, bil je pražvalec v senci ELS-a, istočasno pa je predsedoval trialogom, zato je zelo aktivno sodeloval v vseh pogajanjih in a, želela bi se mu prav posebej zahvaliti. Zahvaljujem pa se tudi drugim poročevalcem v senci, ki so nam omogočili gladek potek pogajanj. Hvala. Merci, Najlepša hvala. Eh, dovolite, da se vam zahvalim za vsa vaša prizadevanja, za vašo ustrajnost in za uh, uspeh, ki ste ga dosegli v uh, tem trilogu. Zahvaljujem pa se tudi gospodu Murešanu. Sedaj, dragi kolegi, pa lahko glasujemo. In sicer bo to poimensko glasovanje. Glasujemo. thank you Konec glasovanja. Sprejeto z 22 glasovi za in 4 glasovi proti. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu gospoda Kölmela. Alors, j'ai indiqué que le rapport numéro 7 Rekel sem že, da je eh, poročilo, ki je na dnevnem redu eh, in sicer v točki 7 predstavljeno. Vendar pa moramo glasovati, ker gre za dve uredbi, če tudi sta na isto temo. Torej, o katerem smo sedaj glasovali pravzaprav? O prvem predvidevam.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 Hvala lepa, da ste mi zdaj to pojasnili. Sedaj bomo ponovno začeli in uh, sicer z jamstvenim skladom. Glasujemo. Le scrutin est clos. Merci, 22 za in 4 proti. In sedaj bomo glasovali še o mandatu za pogajanja. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 4 proti. Sedaj pa poročilo gospoda Kölmela. Gre za informacije o sodbah državljanov tretjih držav ali apatridov. Najprej ustni predlog spremembe. Euliza bo opremljena z eh, oziroma bo podprta z ustreznimi sredstvi in bo imela dovolj zaposlenih za opravljanje svojih odgovornosti v skladu s členom 11. Kdo je za? Kdo je za? Hvala lepa. Proti? Se kdo vzdrži? Kakšne težave pa imate, gospode Bre? Sprašujem, o čem smo pravzaprav glasovali, eh, ker ste navedli usni predlog spremembe. Ali smo sedaj glasovali o usnem predlogu spremembe ali o celotnem predlogu spremembe? Nisem povsem razumel tega in mislim, da je gospod Kolm imel podobne težave. gre za usni predlog spremembe. Gospoda Kulmela. Dobro. Ali kdo temu nasprotuje? Ne, no, to sem hotel. Torej, temu nihče nas prepotuje, torej bomo glasovali. Kdo je za? Odhaja. Proti. Zdržani. Sprejeto predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Pet za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Šest za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Dve za? Ne, ta je brez predmeten, se upravičujem. Sedem. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Osem je brezpredmeten. Devet. Ni brezpredmeten. Kdo je za osem? Proti. Zdržani. Sprejeto. 9 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, zdržani, sprejeto. Se opravičujem. Še enkrat bomo glasovali o predlogu spremembe 3. Kdo je za? Proti. Zavrnjen deset za. Proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani, zavrnjen in predlog spremembe enajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem besedilu. In sicer bo to poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto z 19 glasovi za in 3 glasovi proti, 4 pa so se vzdržali. Sedaj pa k glasovanju o mnenju na temo Evropske solidarnostne enote. Predlog spremembe 26. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 27. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. 28. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. 7 in 29 sta bila omaknjena, 30, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 34 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, vzdržani. Zavrnjen, predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, sprejet, 39 za, proti. To bomo preverili. Predlog spremembe 39 elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 15 za 11 proti. Predlog spremembe 40. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Predlog spremembe 10 za. Proti. Vzdržani sprejet. Predlog spremembe 41 z ustnim predlogom spremembe, ki ga predlaga gospod Depri. Ali kdo ugovarja temu ustnemu predlogu spremembe? Ne. Potem bomo glasovali, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 42. Kdo je za, proti, vzdržani, predlog je sprejet. Predlog spremembe 43. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 44. Za, proti, vzdržani, sprejet. 45. Za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet, 11 za, proti, vzdržani, sprejet, 46 za, proti, vzdržani, sprejet, 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 je brezpredmeten. Predlog spremembe 13. Za, proti, vzdržani, sprejet. 48 je brezpredmeten, 14 je bil umaknjen, 49 do je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 15. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 16 za proti zdržani sprejet. Predlog spremembe 17 za proti zdržani sprejet, 18 za proti zdržani sprejet, 19 za proti zdržani sprejet. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 22 je brezpredmeten. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejet 24 za, proti vzdržani. Sprejet predlog spremembe 6 in predlog spremembe 25 za, proti vzdržani predloga sprememb sta sprejeta. Sedaj pa glasujemo o celotnem eh, poročilu, poimensko glasovanje glasujemo. konec glasovanja. Tako spremenjeno besedilo je bilo sprejeto z 21 glasovi za in 5 glasovi proti čestitke poročevalcu. Sedaj pa prehajamo k prerasporeditvam za druge oddelke in besedo dajem našemu poročevalcu za druge oddelke, to je gospod Taran. Uh, Ombudsman, torej zadnja prerasporeditev, je pravne narave, torej ga ne moremo zavrniti in, in ne počutim, nisem nekdo, ki želi znova odpirati stare rane, zato eh, bi tukaj postavil plus in prosim tudi druge kolege, da to storijo. Eh bien, voilà un avis qui est... No, dobro. Uh, in končno mnenje, če ni nobene druge pripombe, potem predlagam da to prerasporeditev odobrimo. Gre za Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. In pa za Evropsko varuhinjo človekovih pravic. Tega ne najdete na vašem dnevnem redu. Kaj ti? Te to smo prejeli šele po objavi dnevnega reda. Vendar pa mislim, da lahko to sprejmemo, če nihče temu ne nasprotuje. Ne. Torej, velja prerasporeditev za sprejeto. In sedaj moramo glasovati še o prerasporeditvi Evropskega parlamenta gre za člen 25 skozi 46 in sicer gospod Tara, ali nam lahko predstavite to prošnjo za prerasporeditev? Uh, Sprašujete za Evropski parlament? Ja. Naj vam pošteno povem, gospod predsednik in drugi kolegi, ta postopek se je začel, ko sploh še nisem bil poslanec. In, in torej izhaja iz prejšnjega mandata. Do danes smo vedno eh, izpeljali ta postopek, kljub kritikam ki nam jih je namenil predsednik in veliko članov našega odbora. Skratka, lahko bi to tudi izpustili, ampak po mojem mnenju bi to bilo napačno. Bolje bi bilo, da da se rešimo tega postopka, ki zadeva tudi Luksemburg, ki je moje najljubše mesto in si zasluži uh, veliko zaposlenih, ki delajo v novih poslopih. In zato sem zato da ga ohranimo, ohranimo, ampak ostajam kritičen do samega procesa, samega postopka. Donc, vous êtes en faveur du vote de... Kdo je za 40 milijonov? Mislim, da gre za manjši znesek kot preteklo leto, kar je že eh, majhna izboljšava in morali bi se zahvaliti upraviteljem Evropskega parlamenta. E, njim se moramo posvetiti. Torej, bomo glasovali elektronsko. L'affectation de ces 40 millions 850 000. Za približno 40 milijonov za kat. Glasujemo. Le scrutin est clos aprobation. Konec glasovanja. 19 za, 6 proti. Alors nous avons maintenant au titre de la politique. Sedaj pa smo pri nepremičninski politiki in uh, sedaj bomo morali odločati o novi hiši Evrope v Parizu. Gre za skupni projekt. Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Gospa Holmajer eh, žal ne more biti z nami, zato bo Jose Fernandez predstavil to, ta predlog. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Govorimo o novi stavbi za hišo Evrope v Parizu. Gre za novo lokacijo, in sicer uh, na Boulevard Osman v uh, Parizu, na Boulevard Saint-Germain. Eh, ni prav veliko obiskovalcev, zaradi tega, ker stavba tam ni prav prepoznavna. Veliko ljudi gre mimo te stavbe, ki je v slabem stanju in jo je potrebno obnoviti. Eh, in eh, te stavbe nikoli ne obišče. Torej, eh, pogodba o najemu se bo iztekla konec leta 2018, ampak jo je mogoče podaljšati do leta 2021, tukaj gre za prehodno obdobje. Po Um, pregledu situacije na trgu smo predstavili uh, seznam uh, nekaterih lokacij, ki bi bile primerne uh, in uh, izbrana je bila stavba na Boulevard Haussmann. In sicer gre za pogodbo o najemu za 20 let. Gre za površino uh, 3000. Uh, 96 kvadratnih metrov. In To bi bila torej nova lokacija te stavbe. E, blizu je veliko prevoznih sredstev, tam gre mimo veliko obiskovalcev, torej bi izboljšali tudi prepoznavnost te stavbe. Če primerjamo to stavbo e, z drugimi podobnimi lahko vidimo, lokacijami lahko vidimo, da eh, bi bil ta eh, najem razmeroma ugoden. Šlo bi za 7,8 milijona eh, na leto. Operacijski stroški bi znašali 1,2 milijona. In gospa Holmajer predlaga, da potrdimo to novo lokacijo in eh, sprejmemo to eh, novo stavbo in govorimo o njenem imenu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fernandez. Gospod Depre. Uh, gospod predsedujoči, eh, nič ne more biti preveč lepo v Parizu. Torej, ne bom govoril o znesku, ampak imam vprašanje. Torej, 20 let bomo najemali stavbo eh, in eh, sicer za približno 5 eh, milijonov na leto. Torej, 100 milijonov v 20 letih, jaz ne vem, kakšne so cene nepremičnin v Parizu, ampak mislim, da bi lahko za ta denar že kaj kupili. Za 100 milijonov. Torej, sem nekoliko presenečen, da smo se odločili za najem na mesto za nakup. To je zgolj vprašanje. In še eno vprašanje imam. 20 milijonov bomo namenili za eh, notranje obnovo stavbe. tukaj gre eh, zgolj eh, za tisti del, ki je namenjen parlamentu, kaj ti eh, komisija bo zelo skromno sodelovala pri tem. Torej 20 milijonov za notranja dela. To bo pomenilo dobro obogatavitev za lastnika, torej ne razumem vsega tega. Nisem proti najemu, razumem da bi si sicer lahko eh, zastavili uh, vprašanje, ali bo uh, to tiste, ki živijo uh, v tem okrožju, uh, bolj prepričalo v Evropo. Torej, zastavljam si uh, vprašanja o uh, izbiri eh, najema eh, in pa o 20 eh, milijonih, ki jih bomo namenili za notranjo obnovo in to bo koristilo potem zgolj lasniku. Ja, razumem vas. Gospod Rjubih. Ja, hvala lepa, gospod predsedojoči. Mi vsi vemo, da. Uh, v eh, velikih eh, mestih eh, je zelo pomembno, kje se stavba nahaja. 18 tisoč pešcev naj bi šlo na uro mimo te stavbe. In to pomeni 18 tisoč možnosti, da spostavimo stik z našimi državljani v eni uri. To je vsaj, to vsaj velja za tiste ure, ko je pešcev največ. Gre tudi za to, da eh, vzpostavimo novo komunikacijo na temo demokracije v Evropi in če bomo našli eh, dobro lokacijo, bo to seveda koristilo tudi komunikaciji eh, na temo evropske demokracije. In ravno v Franciji je še kako pomembno, da Evropska unija boljše komunicira z Makronom imamo na srečo nekoga, ki razume in podpira demokracijo, vendar pa imamo tudi zelo močno gibanje v Franciji, ki se za to ne zauzima in zaradi tega je prisotnost Evropske unije v Franciji, v Parizu še bolj pomembna kot kdajkoli prej. Hvala lepa. Arnott. Gospod Arnot. Much, I mean, I think... Najlepša hvala, gospod. Predsedujoči, ne bo vas presenetilo, da bom proti takemu projektu, kakorkoli Evropska hiša in evropske izkušnje z kinom, eh, mislim, da za to ne bi smeli plačevati evropski eh, davkoplačevalci. Eh, in sprašuje se, kdo bo kdo bo tja sploh to sploh obiskal, če pa bo, gre tukaj za propagando. In imam nekaj vprašanj glede e, tega, kar ste omenili. Letna najemnina v, po dokumentu e, poleg DDV-ja in parkirišča je 5,8 milijona. To pomeni en milijon z potem 30-stotnim popustom in to ustreza potem strukturnim delom in nisem prepričan, da je to resnično potem popust. In tako pridemo do 6,5 milijona evrov, ki so omenjeni v 14. točki tega dokumenta v drugem delu. Ko pravite, Eh, razen DDV-ja in prehirišča, ali gre tukaj za neko napako, ali to vključuje. In potem, eh, če govorite o 20-letnem najemu, to smo videli tudi pri agenciji za eh, zdravila, taka dolga najemnina vodi v, v težave in to nas skrbi, da je tako dolg najem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 to je nek propagandni stroj, ki pa je zelo drag in državljani dobro vedo, kaj je demokracija. To pa so milja, milijoni, ki jih mečemo stran skozi okno za to propagandno, ta propagandni stroj. In Pridružujem se vprašanju, ki zadeva tudi agencijo za zdravila in te pogodbe, eh, pogodba, ki traja 20 let in ni mogoče, da bi to pogodbo razdrli. In zato me zanima, če je resnično pametno, da bi ulagali v ta propagandni stroj. Imamo še druge eh, načine, to so obiski, spletne strani. Ne potrebujemo dragih objektov v evropskih mestih, bolje, da bi ta denar denar vrnili evropskim državljanom. Gospod Gejer. Priznam, da sem se javil k besedi, ker sem videl, da se je javil gospod Ellison, ker sem se bal, da eh, bodo vaši prispevki takšni, kot so bili. Mislim, da govorim o uh, mnenju večine v tem odboru eh, in nasprotujem izrazu propagandnega stroja. Prihajam iz Nemčije in dobro vem, kaj je to. Torej, eh, pazite eh, malo na izraze, ki jih uporabljate. Še prav posebej ne uporabljate izrazov iz nemške zgodovine, iz časov nacionalsocializma. Druga točka. Imamo tudi takšno stavbo v Berlinu Eh, in sicer eh, na ulici Unter der Linden in to je ravno tako prim, prominentna lokacija, eh, kakor je Boulevard Osman v Parizu. To je zraven Slavoloka, Brandenburger Tor, torej lokacija je izjemno dobra in pretok je eh, res zelo velik in eh, ljudje si tako potem vzamejo trenutek eh, in se zanimajo za evropsko zgodovino. Na cenejši lokaciji tega zagotovo ne bi dosegli. No, zastaviti si moramo vprašanje, ali eh, Nam je poznavanje evropske demokracije dovolj pomembno, da bomo zato namenili ta sredstva ali ne? E, mislim, da je mnenje večine odbora, e, da ja. Gospod Depre. E, ja, nisem želel govoriti o uh, informacijskem centru Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Govoril sem zgolj o samem mehanizmu najema. In uh, mislim, da bo dobiček dober uh, za lasnika stavbe, eh, glede na najem za 20 let in pa glede na vso, uh, vsa obnovitvena dela v notranjosti. Ali je uh, naša, naš odbor uh, odgovoren uh, tudi za nakup, kaj ti vidim tukaj pismo tajanja. Predsedstvo je že podpisalo oziroma je že odobrilo uh, nakup. Torej, razprava, ki jo imamo sedaj, je zgolj akademska razprava, če prav razumem. Ne, ne, ni zgolj akademska razprava, kajti če bomo nasprotevali temu nakupu, potem uh, se bomo spet vrnili na sam začetek. Gospod Manka. Ďakujem, pán predseda. Ako kvestor mám na starosti informačné kampanie. Najlepšia chvála, gospod eh, predsedujúci kot kvestor eh, se ukvarjam z eh, temo informacijske pisarne v eni izmed velikih držav. Eh, govorim bolj o funkcionalnosti, ne toliko o stroških. Če si pogledamo recimo stavbo v Rimu, ta stavba je najeta za 25 let, ni prav opazna, skoraj da nihče ne pride mimo. Eh, in eh, ne more se uporabljati za konference. Varnost je vprašljiva z določenih vidikov in torej Eh, smo se dogovorili o nekaterih določilih za prihodnost. Recimo pomemben kriterij je, koliko pešcev gre mimo posamezne stavbe in 18 tisoč eh, pešcev na uro, to je zares zelo dober rezultat za Pariz. In računamo lahko z 200 do 300 tisoč obiskovalci v uh, Berlinu, v Parizu bi bilo teh obiskovalcev približno 180 tisoč in uh, ti kriteriji so zares odlični. 15 različnih lokacij smo si ogledali in zares sem si vsako lokacijo zelo natančno ogledal pregledal sem vse različne kriterije in kljub temu, da je cena visoka, sem proti temu, da bi bili ti projekti izjemno dragi, ampak kljub temu se mi je zdel ta projekt najboljši. In tudi francosko vlado lahko prosimo, da prevzame stroške za uh, del najema te stavbe. Uh, namreč oddamo jim lahko kakšen kvadratni meter, ki ga ne bomo potrebovali in na ta način lahko znižamo stroške. V drugih uh, državah lahko uporabljamo mobilne. Uh, stavbe za dva, tri tedne, eh, vzpostavimo parlamentarijum, ki ga lahko obiščejo otroci iz bližnjih šol. Ampak v velikih mestih, eh, kot eh, sta recimo Pariz in Berlin, pa potrebujemo stalno prisotnost. In Vse skupaj je odvisno tudi od tega, ali eh, bo komisija pri tem sodelovala. Eh, na vsak način izgleda ta projekt izjemno eh, pozitiven in bo seveda prispeval k pozitivnemu prepoznavanju Evropske unije. Gospod Manka, najlepša hvala. Gospod Elisen. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik... Hvala, gospod predsednik. Prisluhnil sem gospodu Gajerju in povedati moram naslednje. Dobro, da je študiral zgodovino. Zgodovina pa nas uči tudi spoštovanje drugega mnenja. Res je, obstaja večina, kot je povedal gospod Gajer. Ampak obstaja tudi svoboda govora. In eh, obsojanja vredno je, da gospod Gajer misli, da jaz ne poznam zgodovine. Moj oče je, je namreč Nemec, sam prihajam iz Nemčije in tudi sam poznam zgodovino. In če vi mislite, da ne poznam nacizma, eh, potem mi je žal, to ni res. Ampak mi imamo svojo zamisel o e, demokraciji in tukaj gre samo za propagandni stroj. Hvala. Dobro. Zelo e, dobro razumemo, da gre eh, tukaj predvsem e, za um, odnos do Evropske unije. Nekateri nasprotujejo vzpostavitvi uh, takšne uh, stavbe, uh, kajti tisti, ki so proti Evropi, so uh, tudi proti temu projektu. Mislim, da ne smemo več govoriti o propagandi, kajti uh, to bi lahko vodilo v neposrečeno zmešnjavo, kajti uh, propaganda ima močno konotacijo. Gospod Teran. Propaganda ko že govorimo toliko o tej propagandi, mora, res moramo pomniti ta odbor, da v Nemčiji je bilo to uporabljeno za krajše obdobje kot v Sovjetski zvozi, zvezi, ki je okupirala de, velik del Evrope. Zaradi tega imam raje evropske informacijske točke v središču mesta, eh, ne pa nekje na obrobju. Vsekakor pa bi kolege spodbudil, da proučijo, morda po božiču, da poleg eh, stavbe bi ljudje, ki delajo tam, se morali res potruditi za to, da širijo naše evropske zamisli. In če jih lahko motiviramo za to, še bolje. Stavba je samo predpogoj za to. No, ja, seveda, seveda. Ampak gospod Taran lahko greste tja in imate konferenco.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 jezik, zato da bi se razumeli. Propaganda v nizozemščini eh, ni slaba beseda. Tukaj v tem parlamentu pa jo asocirate z nacizmom in sam bi želel se odmakniti od tega. Ehm, morda bi govoril o stroju, reklamnem stroju. V nizozemščini pa je tako, vendar pa mi želimo zauzeti distanco do ekstremne desnice in podobnega. No, treba je upoštevati mnenje vseh in ni mogoče, da ljudje, ki so v manjšini, da jih utišajo in so prisiljeni uh, slediti napačnim idejam, tako kot so skušali storiti. Dobro, sedaj smo to razjasnili. In uh, seveda nima nihče takšnih namenov. Sedaj pa mislim, da lahko glasujemo, elektronsko bomo glasovali. Glasujemo. Konec glasovanja.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 gre za različne stavbe Evropske službe za zunanje delovanje, ampak to smo predstavili na naslednjo sejo 23. in 24. januarja, ker Monike Holmajer ni. Ali ima kdo kakšno pripombo pod točko razno? Ne. Torej, naj vam povem, da bo naslednja seja, kot sem ravno kar povedal, 24. in 25. januarja. To je torej naša zadnja seja v letošnjem letu. In če vas ne bom več videl, vam želim vesel božič v imenu odbora za proračun. S tem je seja zaključena. Thank you.